kakor je zapisano v resolucijah. Zasedanje Evropskega parlamenta je končano. Tisti, ki se ne vračate več v Bruselj naslednji teden, želim vam uspešne.